točka na našem dnevnem redu. Gre za izjavo podpredsednice komisije. ki jo bo predstavljal v tej razpravi gospod minister Leškevičius, minister za zonanje zadeve Litve. gre pa za izvoz orožja, izvajanje skupnega stališča sveta. Prosim, začenjamo z razpravo. Začenja gospod minister Leškevičius. Pet minut, prosim. Mm, e, Hvala lepa. Gospod predsedoči, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala lepa za priložnost za izmenjavo mnen glede vprašanja izvajanja skupnega stališča držav članic in trenutne revizije v imenu vsake predstavnice podpredsednice komisije. To skupno stališče je ena najbolj razvitih instrumentov za usklajevanje izvoza orožja. Izvor je iz leta 88, ko je šlo za konvencijo in za skupno stališče, ki smo ga potem razvili leta 2008. Glavni namen je, da bi države članice bolj odgovorno izvažale orožje in bolj transparentno. To počne tako, da zahteva, da je zos orožja strani držav članic nadzorovan in da se ga odobri, preden se orožje izvozi. To je referenca tudi za evropsko sosedstvo in tretje države, ki želijo izboljšati instrumente na področju izvoza orožja. Glede na trenutne določbe, morajo države članice oceniti, ko gre za voz, izvoz orožja. Ta izvoz gre na parametre, ki bi lahko pomenili kršitev mednarodnih človekoljubnih zakonov in človekovih pravic. Prav tako se poskušamo izogniti, da bi to orožje prišlo v roke tistih, ki jim orožje ni namenjeno in da bi prišlo na konfliktna področja. Skupno stališče tudi pravi, da bi morali vsak izvoz ocenjevati samega zase. To pomeni, da so vprašanja, kot so specifični uporabniki, kakovost orožja in okoliščine, pod katerimi izvoz se odvija, da so to vsi faktori, ki jih je potrebno upoštevati. To prav tako upošteva tudi dejstvo, da je izvoz orožja namenjen določeni državi, vendar pa da to ne pomeni, da bo potem tista država tudi pod embargom. Seveda imamo določena orodja, ki se razlikujejo od skupnih stališč, ki zajemajo orože, ki bi jih lahko potem tudi prenesli v kakšno drugo državo. Imamo tudi mehanizem za posvetovanje in skupno stališče prav tako prispeva k postopnemu usklajevanju izvoza orožja držav članic. Ta cilj je še prav posebno omenjen v izmenjevalnem mehanizmu, ki zagotavlja, da mora vsaka država članica prijem sprejme odločitev o izvozu orožja, podobno tisti drugi države članice v preteklosti, se posvetovati s tisto državo članico. Prav tako se redno izmenjujejo mnenja o politikah izvoza orožja, o destinacijah v delovnem, delovni skupini sveta, ki se ukvarja eh, s skupnimi stališči sveta. Gotovo je to zelo napreden instrument na področju izvoza orožja in nadzora letega. Prav tako imamo specifične določbe, kar se tiče izvajanja, ki jih moramo upoštevati, ko ocenjujemo delovanje. Skupni okvir 28 držav članic, članic sicer obstaja, vendar pa odločitev se potem sprejema na nacionalni ravni glede posameznega izvoza. In potem se tudi analiza tvegan izvede strani države članice in so lahko različne, imajo različne rezultate. Lahko trdimo, da skupno starišče spostavlja postopek, ne pa rezultata za država članice, kar se analize tvegan tiče. To je pomemben vidik, ki ga je potrebno imeti v mislih, ko govorimo o določbah, ki jih nalagamo državam članicam in članicam o tem je potrebno govoriti pri možnih kršitvah. Države članice pa so seveda tudi odgovorne za svoje sprejete odločitve pri izvozu orožja in to zahvaljujoč dejstvo, da imamo tudi zelo dobro določbo preglednosti. Države članice in EU kot celota morajo objaviti zelo podrobna letna poročila o izvozu orožja. Ta poročila izpolnjujejo najviše standarde, kar se tiče podatkov, ki so javno na voljo glede izvoza orožja preglednost je predpogoj za odgovornost in ta poročila predstavljajo odlično urodje za civilno družbo, javno mnenje in za evropske in nacionalne parlamente, da v polni meri izvajajo demokratični nadzor nad odločitvami o izvozu orožja. Zdaj pa še nekaj besed o reviziji skupnega stališča, ki poteka. Leta 2009 smo to sprejeli decembra. Re revizija se je začela 2012 po temeljiti analizi, po podrobnem vprašanju, na katerega so se odzvali vse države članice, so preliminarni rezultati že v sklepih sveta z novembra 2012 in ti so potrdili, da je ustreznost trenutnega besedila skupnega stališča zagotovljena. Potrebno pa je zagotoviti še nadaljne delo pri izboljševanju določb. Delovna skupina sveta nadaljuje z izboljševanjem kar nekaj izvedbenih vidikov skupnega stališča, tudi izmenjava informacij glede občutljivih destinacij in tudi glede identifikacijskega sistema izvoza orožja. Tako bi dodali dano vrednost pri izmenjavi informacij in bi lahko zagotovili usklajevanje in bolj, boljšo aktualizacijo podatkov med državami članicami. Te izboljšave bi morali med drugim videti tudi potem v aktualizirani različici politično obvezočega dokumenta, ki bi podal smernice za to skupno stališče. Evropski parlament in civilna družba so in bodo še naprej po nameri obveščeni glede različnih faz revizije, tudi sestanki z nevladnimi organizacijami in zrednimi sestanki ki jih organiziramo svetom. Prav tako je pomembno izpostaviti, da je skupno stališče izvajano tudi strani veliko tretjih držav v sosedstvu EU. Vedno znova smo promovirali preglednost in tudi skupna stališča tretjih držav so taka, da skušajo sodelovati z nami. Tudi nedavno rešitev sveta v novembru 2012, da bomo namenili 1,8 milijona evrov ta namen. In končno, Evropska unija, je tudi v uspredu, kar se tiče preventive pri izvozu orožja na globalni ravni. Pogajamo se pri Združenih narodih na to temo. Pogodbo smo sprejeli 2. aprila 2014. Generalna skupščina Združenih narodov je to sprejela in to predstavlja najboljšo ureditev izvoza orožja na globalni ravni. Prvič imamo torej skupne transferje, parametre transferja in skupne določbe, ki bodo veljale za vse pogodbenice. Ta pogodba ima potencial, da bo trgovina postala bolj pregledna, odgovorna in bomo zmanjšali trpljenje in nasilje po vsem svetu. Zato, da bi začela veljati, pa mora biti ratificirana vsaj strani 50 držav članic Združenih narodov seveda želimo si ratificirati to, kar se da hitro in vi, spoštovani poslanke in poslance, morate igrati v tem kontekstu pomeno vlogo. Pogodba zajema nekaj evropskih pristojnosti. Gre za soglasje Evropskega parlamenta, ki je potrebno, preden svet lahko avtorizira ratifikacijo strani držav članic. Računamo na vašo podporo pri tem, da boste zagotovili, da se bo ta postopek lahko končal kar se da hitro in da bomo lahko zagotovili kritično maso 28 držav članic za to, da bi torej eh, dejansko ratifikacija uspela. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Leškevič. Z besedo dobi gospod Galer za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Orože ni blago kot ostalo. Če pridejo v napačne roke, lahko povzročijo veliko škode. Če pa so nadzorovani v rokah odgovornih vlad, lahko odvračajo. Včasih moramo orožje uporabiti tudi za obrambo demokratičnih držav ali za vzpostavitev spet pravne države. Iz vseh teh razlogov je dobro, da imamo skupna pravila in skupne odobritvene postopke za izvoz vojaške tehnologije in opreme to, kar imamo mi, nima nobena druga skupnost držav in zdi se, da je to tako privlačno, da sedaj tudi tretje države uporabljajo ta pravila. Skupno stališče iz leta 2008 je pravno zavzeoč okvir z osmimi kriteriji. Predsedstvo je opozorilo tudi na delo delovne skupine v svetu, ki je pripravil priročnik za uporabo kriterijev seveda obotavljamo, da smo kot parlament partner, ki ne sodeluje pri soodločanju. To je odločilni element. Države članice so tiste, ki so odgovorne za uporabo in tudi razlago in interpretacijo v vsakem posameznem primeru. Kolegom na nacionalni ravni pa pripada določena vloga, da v nacionalnih parlamentih pazijo na to, da njihove vlade ustrezno uporabljajo te skupne standarde in stališča. Potrebno je zagotoviti doslednost na evropski ravni. To je naloga visoke predstavnice in mi kot Evropski parlament bi radi bili tudi redno obveščeni o tem. Kot skupina podpiramo pogodbo o trgovini z orožjem, ki smo jo popisali in ki upam, da bo kmalo ratificirana. Eta, Hvala, gospod Galer, gospa Kupa to žeti imate šoštiše farmacije. Hvala lepa. Gre za pravilno izvajanje skupnega stališča. To ni tehnično vprašanje, gre za politične zadeve. Gre za to, kako dosledni bomo pri naših zavezah, kar se tiče zaštite človekovih pravic in kar se tiče tudi dosega tisočletnih ciljev. Sramotno je, da ELS podporo konzervativcev in liberalcev, sedaj je proti poročilu Lusing v AFET. Sedaj imamo skupni predlog spremembe teh treh skupin. Niso pomenjeni najpomembnejši problemi. Pravzaprav si ne želijo pravega nadzora izvoza orožja in to je tista težava. Mi ustrajamo pri tem in pravimo, da moramo brez izjem to zagotoviti. To, če ne zagotovimo, je hinovsko strani velikih orožarskih koncernov in potrebno je zagotoviti, da diktatorji ne bodo dobivali več orožja. Pa tudi v primerih, ko obstaja utemeljen sum, da se orožje lahko uporabi za zatiranje ljudi in človekovih pravic. Hvala lepa. Hvala lepa. Nekdo bi vam želel zastaviti vprašanje v okviru modrega kartona. Boste sprejeli vprašanje? Izvolite. Izvolite, gospod, beseda je vaša. <clears throat> szanowna pani poseł bardzo panią szanuję. hvala za besedo. z vsem dolžnim spoštovanjem vam želim vprašati če se spomnite da med od, zasedanjem odbora za zunanje zadeve je vaš predlog e, za to poročilo bil zavrnjen dejansko za ni nihče glasoval, nekdo se je vzdržal. Vsi drugi člani Evropskega parlamenta iz vseh političnih skupin so pa glasovali proti temu poročilu. Ja, vendar eh, gre za eh, poročilo, ki je eh, bilo obravnavano na odboru in vsi se dobro spomnimo, kako so stvari potekale. Hvala lepa, gospa Nikolaj, beseda je vaša za dve minuti. Potrebujemo eh, boljšo implementacijo skupnega stališča v praksi, vendar pa le na način, ki bo dober tako za ljudi, ki jih je treba zaščititi, pa tudi za industrijo. Določeni deli tega te pobude so po našem mnenju nerealistične. Ne moremo prepovedati proizvodnje orožja ali prodaje orožja, potrebujemo pa garancijo od vseh držav članic, da ne problematični, eh, da problematični režimi ali paramilitarne skupine ne bodo eh, vključene v to trgovino. Eh, seveda ne smemo sprejeti nobenega radikalnega pristopa. Pomembno je imeti boljše sodelovanje pri tem skupnem stališču eh, ter eh, Evropska obramna agencija mora poskrbeti za popolno implementacijo na ravni sveta. Pomembno je uravnotežiti to trgovino ter istočasno zagotoviti inovativnost Evropske obramne industrije. Gre za eh, konsolidacijo te panoge kompromis, ki smo ga dosegli glede skupnega stališča, je korak naprej in moramo biti realistični, predno bomo slepo zahtevali več. Hvala lepa, gospa Kronberg, za minuto in pol. You, Hvala, gospa predsedujoča, drage kolegice in kolegi. Situacija je pravzaprav čisto posebna. Naj vas spomnim, da ima Unija. Evro... Eh, skupno stališče o izvozu orožja, ker je enkraten, um, po, enkratno politično orodje, ki ureja pol trgovino z orožje. Čeprav je ta um, trend pozitiven, potrebujemo še več transparentnosti na tem področju. Dve rezolucije sta na um, mizi, um, GUE, SD in drugi so jo pripravljali, ko gre, z, ukvarja se z transparentnostjo. Um, in eh, doslednostjo uporabe meril v vseh državah članic. Drugo, eh, resolucija ALDE, EPP in ECR so jo pripravljali, pa eh, pravi, da je stališ, skupno stališče dovolj dobro in da ga ni treba izboljšati in pravzaprav to predstavlja korak nazaj za vse države članice, ki so podpisale to skupno stališče. Naj posebej izpostavim, da je ALDE in um, EPP resolucija sramotna, ko gre za človekove pravice, ki pravzaprav predstavljajo dodano vrednost eh, skupnega stališča eh, ter tudi svetovne pogodbe o trgovini z orožjem. Eh, izvažamo orožje na Bližnji vzhod in v Afriko, pri tem pa v tej resoluciji sploh ni omembe človekovih pravic. Lahko samo povem, da je Evropski parlament tukaj razdeljen med eh, človekovimi pravicami in eh, zavestjo eh, prodajalcev orožja. Hvala lepa, sedaj pa gospod Vlasak. Eh, Važena pani predsedajci, dame. Gospa predsedujoča, dame in gospodje. Na to temo želim izpostaviti poseben problem, s katerimi se soočajo ne le češki izvozniki, ker nimamo um, izhoda na morje, lahko uporabljamo le um, luke drugih držav članic, zlasti Polske in Nemčije. To pa pomeni, da potrebujemo dodatno dovoljenje in da se v bistvu ne eh, sprejemajo dovoljenja za izvoz eh, izdana na podlagi tega skupnega stališča. To pa zelo pogosto. Eh, celoten postopek eh, zelo upočasni ali pa se dovoljenja na koncu sploh ne izda. To pomeni, da so za nas stroške veliko uh, višji in da to pomeni uh, velike izgube za naše proizvajalce orožja. To je uh, zelo pomembno, kajti ta panoga zagotavlja na deset tisoče. Uh, delovnih mest v naši državi. Mislim, da je to diskriminacija držav, ki nimajo izhoda na morje pri izvozu orožja. Zaradi tega pozivam vse um, organe, da preverijo, če res potrebujemo dodatna dovoljenja, če je to res uh, proporcionalno in če je to res v skladu z 36. členom pogodbe. Hvala lepa, gospod Lozing. V Malju streljajo uporniki z nemškim orožjem na malijske vojake in francoske vojake. Nemčija pošilja vojake za podporo francoskim enotam in prodaja orožje Katarju. Katar prodaja nemško orožje malijskim upornikom, uporniki streljajo in tako dalje in tako dalje. To je absurdnost. Ne gre pa samo za to. Vemo, kaj se zgodi, ko orožje dobijo avtoritarni režimi. Vemo, da potem ubijajo ljudi in mučijo ljudi v teh državah. Vemo, da umirajo tisoče ljudi vedno znova. In da bi to preprečili, sedaj so leta 2008 države članice sprejeli skupno stališče za nadzor izvoza orožja. Vendar pa vemo, da to ne deluje in verjetno tudi ne sme delovati, kajti izvoz orožja koristi, koristi za profit orožarske industrije, prav tako pa koristniko potrebujemo koristne partnere za strateške cilje. Tako kot naprimer nemška kanclerka, ki sedaj želi izvoziti orožje v Saudsko Arabijo. In tako bi nam ostalo, zato konzervativna večina v AFET-u zavrača moje poročilo. Ko sem podala predloge, da bi to skupno stališče izboljšali, podala sem predloge, ki so naleteli na široko podporo civilni družbi, pa tudi uradne hrščanske organizacije so dobili podporo in to pomembno smeri tistih, ki eh, nosijo na svojih zastavah krščanskost in ki vedno govorijo, da je unija, unija miru. Če želimo storiti smer, korak v smeri pacifistične unije, potem moramo podpreti to resolucijo GUE, NGR in zelenih, ki vsebuje večino mojega zavrnenega poročila in ki zajema vse kompromise, ki smo jih dosegli. In gospod Lisek, naj odgovorim še sama. Konzervativna večina je moja poročilo tako razvodenila, da smo lahko samo še glasovali proti. In potem so glasovali še sami proti temu poročilu. Zakaj, gospod Lisek, morda lahko govor odgovorite na to? zato da bo ta razprava torej vodena v parlamentu. Hvala, gospa Lözing. Gospod Salavrakos, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Evropska unija je odigrala zelo pomembno vlogo pri nadzoru nad izvozom orožja tako na racionalnem kot na eh, nadnacionalnem ravno. In imamo kodeks ravnanja Unije glede izvoza orožja. V zadnjih letih se stalno prizadevamo uskladiti politike držav članic na področju izvoza orožja. E, izvažamo na bližnji vzhod, e, daljni vzhod in Afriko in dejansko to pomeni, da resno uporabljamo um, pravila in da postavljamo človeško življenje v ospredje. Zelo moramo biti previdni pri izvozu orožja zlasti v Sirijo, kjer se situacija slabša. Pri tem pa ne smemo pozabiti na načela te pogodbe. Uh, Zelo je treba se zavedati, da se orožja, ki pridejo v rokah različnih eh, skupin, na koncu uporabijo v druge namene. Najbolj bi mi bilo všeč, da ne bi bilo orožja, ampak eh, kjerkoli je konflikt eh, prisoten, vedno bolj se pojavljajo tudi orožja. Gospod Lizek, izvolite. Gospod, gospodje in gospe. Vsi bi si želeli živeti kjer, v svetu, kjer vlada mir, kjer ni uh, nobenega boja med ljudmi in kjer ni orožja. Popolnoma se strinjam z prejšnjim govornikom, vendar to žal ni svet, v katerem živimo. Živimo v uh, svetu, uh, v katerem moramo jasno izpostaviti, da Evropska unija ima najboljši oziroma pravzaprav enkraten sistem, uh, ne obstaja nikjer drugje na svetu, ko gre za nadzor izvoza orožja. Ta nadzor je eh, nekaj, kar nimajo niti ZDA, niti uh, Kitajska, niti Rusija. No, pen drug velik proizvajalec orožja in s tem Evropska unija postavlja zgled za cel svet. Na ta način mm, Mislim, da smo vzpostavili dovoljšno raven kontrole. Nobena eh, država članica Evropske unije ne izvaža orožja, kjer eh, so eh, vojaški spopadi in to je osnovno načelo, ki ga spoštujejo vse države članice. Evropska unija je, moramo si to Eh, sami spomniti, tista, ki je postavila mednarodne standarde. Države članice eh, so predlagale eh, osnovo za podpis svetovne pogodbe o trgovini z orožjem, ki je bila podpisana 2. aprila 2013. To vrstni nadzor se bo gotovo prispeval v boju proti kriminalu evropska unija je v zadnjih letih dosegla precej napredka pri boju proti terorizmu ima odgovornost, mora preprečiti trgovino z orožji, ki, ki vodi v nasilje in kriminal na mnogih, po mnogih delih eh, smeta in eh, to se dogaja pod eh, krinko varnosti. Dejansko moramo natančno spremljati, kaj je končna destinacija orožja in eh, vojaške tehnologije ter opreme. Eh, ta Evropski parlament eh, mora preprečiti um, tihotapljenje orožja. Gre za demokratizacijo, stabilizacijo človekove pravice. Uh, vse to ne smemo pozabiti. Torej, v rezoluciji, o kateri bomo glasovali jutri, pozivamo države članice, da uporabijo vse informacije za nadzor izvora bojaške tehnologije in opreme še zlasti v države oziroma regije, kjer vladajo um, vojaški in drugi spopadi, ne glede na kanal, po katerem orožje potuje. E, protokol iz leta 2009 e, uh, ni dovolj in e, zelo pomembno je, e, da se natančno držimo predpisov evropska unija ima neko skupno stališče ki je res unikum na svetu to na eni strani eh, lahko sprememo kot eh, velik napredek ampak samo po sebi to ni dovolj Dejstvo je, da je Evropska unija drugi največji izvoznik orožja na svetu in To se je eh, še povečalo z manjšim popračevanjem na notranjem trgu Evropske unije zaradi manjših proračunov. To pa pomeni, da se povečuje interes za izvoz orožja izven Evropske unije. Pri tem pa seveda nismo si čisto na jasnem, kje in kako bo uporabljeno to orožje. Zaradi tega moramo biti koherentni pozivam k temu, da se zmanjšajo eh, obstoječe razlike med eh, skupno eh, varnostno politiko in eh, skupnim stališčem. Potrebujemo več transparentnosti, vendar pa podatki, ki so na voljo, niso dovoljšni in se med sabo razlikujejo. Moramo ugotoviti, kako se skupno stališče uporablja v praksi v državah članicah in kakšna je njihova zmogljivost izvajanja nadzora nad trgovino z orožjem. To je treba pravzaprav izboljšati ne nazadnje pa je treba tudi odločati se o e, izdaji dovoljenj. Hvala, gospod e, Kelem. Glede na to, da gospod Arlakija ni v dvorani, dobi besedo gospod Kukan za dve minuti. The... Hvala, um, gospod minister. Glede na uh, to, kar pravijo eh, Združeni narodi eh, glede eh, pogodbe. Mislim, da ta pogodba lahko prispeva več transparentnosti in pa odgovornosti glede na prodajo orožja strani Evropske unije, zlasti glede na to, da Evropska unija je ena izmed največjih izvoznikov orožja moramo zagotoviti, da eh, to orožje ne bo prispevalo k večji nestabilnosti na, v določenih regijah oziroma notranjemu konfliktu. Vemo, da je včasih težko za države članice, da lahko uh, spoštujejo uh, skupno stališče sveta glede na različne interpretacije. Uh, to se navezuje zlasti na kriterije. Uh, štiri, eh, ki jasno kažejo na to, da morajo države članice eh, zavrniti izvoz orožja, če bi se izkazalo, da bo to orožje uporabljeno za karkoli drugega kot eh, nacionalno obrambo oziroma če bi to orožje lahko imelo negativen učinek na regionalno stabilnost. Prav tako bi morali imeti tudi več javne preglednosti pri izvozu orožja in morali bi zahtevati tudi javna poročila. Morali bi se bolj zanimati za nadzor nad orožjem v Evropski uniji in uh, tudi druge razsežnosti Evropske službe za vznanje zadeve, zlasti imam v mislih uh, varstvo človekovih pravic. Uh, Zlasti pa, če želimo zagotoviti legitimnost um, izvoza orože strani Evropske unije, bi morali zagotoviti, da bi države članice zelo uh, resno implementirale uh, skupna stališča sveta in pa skladno s pogodbo. Uh, besede na papirju malo pomenijo, če niso resničene. Hvala lepa. Hvala. Gospod Kukan, gospod Hovit ima besedo. Izvolite. Much, Hvala lepa, predsednik. Um, uh, na, v, v razpravi na, v Kajru uh, smo uh, že zabeležili, da je to zlasti pomembno za končne uporabnike. Predsednik, to je zadnje, prva priložnost um, Eh, da pozdravimo eh, to pogodbo o mednarodnem eh, trgovini z orožjem in da spregovorimo o Oxfam zaro nad orožjem. Bolgarija bo verjetno k malu to tudi podpisala. Španija je edina država, ki že od dneva podpisa upošteva tudi klauzulo o varovanju človekovih pravic. Samo Severna Koreja, Sirija in Iran so nasprotovali tej pogodbi zgodbo, kar mislim, da jasno kaže na situacijo. Um, glede na ulogo uh, uh, prejšnje vlade Združenega kraljestva in uh, moje stranke, um, mislim, da predsednik lahko ugotovimo, da ta pogodba odraža skupna stališča. Civilna družba je bila tudi v celoti um, vključena, če tudi morda ni dovolj, da se z nevladnimi organizacijami posvetujemo samo uh, eh, en, dvakrat na leto. Uh, zanima me, kako lahko uh, predsedstvo uh, zahteva, da se, um, ne, uh, da se pregleduje. Kako lahko zagotovimo, Eh, upoštevanje eh, preglednosti eh, podatkov. Britanska laboristična stranka si prizadeva za neodvisni pregled trgovine z orožjem skupaj z drugimi državami. Vse države bi morali biti prisiljene v to, da bi podale transparentne podatke eh, in predsednik veste, da je eh, češka vlada eh, egipčanski policiji prodala 50 tisoč pištol v zadnjih mesecih. Upam, da te pištole ne bodo uporabljene v prihodnjih dneh. Euh, Moram reči, da, imajo orož, da ima orožje strateški pomen znotraj Evropske unije. Številne države članice pa žal orožje izkoriščajo tudi kot vir prihodka. Unija je drugi največji izvoznik orožja po združenih državah na svetu. In ta strateška narava pa ne more biti izgovor za premalo preglednosti. Države članice morajo dejansko s skupnimi inštrumenti nadzirati dovoljenja za izvoz orožja. Poleg tega pa je treba vedeti, kam se to eh, orožje izvaža, katera je končna destinacija. Glavni problem pa je prav v tem, kam to orožje gre. Tudi, če je dovoljenje objavljeno in zadeva določeno državo, je zelo možno, da se bo potem to orožje pošiljalo še drugam, v druge države in druge regije in tako Eh, sodelovalo pri podpihovanju eh, mednacionalnih eh, sporov. Tako da potreben je večji nadzor nad tem, kam se orožje pošilja in nad tem, da se orožje iz na videzne končne destinacije ne bo pošiljalo še dlje, kjer se bo uporabljalo v oboroženih spopadih. Upamo, da bomo dejansko sedaj eh, imeli na voljo več nadzora in da bomo dosegli več preglednosti na tem tako zelo občutljivem področju. Poleg tega pa eh, je več držav to podpisalo, med njimi celo 26 držav članic to pogodbo. Ta pogodba namreč kaže, da interes za to problematično področje obstaja in kaže, da se vlagajo velika prizadevanja v to, da bi se zadeva rešila. V redu, sedaj pa smo pri postopku, postopku Catch the Eye. Gospod Tusas ima besedo. Enosis, oblom, se oh, hvala lepa za besedo glede eh, politik eh, izvoza eh, orožja tretjim državam, to je neposredno povezano z imperialističnimi politikami na mednarodnem obzorju, ki ga izvaja Evropska unija in ta monopol se še naprej izvaja. To je tipičen primer tega, kar Evropska unija in njeni zavezniki delajo v Siriji. Tri in pol ton orožja je prečkalo eh, Hrvaško in je bilo namenjeno sirijski opoziciji. In to v trenutku, ko smo 1. julija 2013 eh, um, praznovali priključitev Hrvaške Evropske unije. To je bilo na dan, ko je orožje prečkalo eh, Hrvaško ozemlje za Sirijo in na ta način je bil eh, kršen eh, embargo iz eh, marca letos. Kdo jih obrožuje in zakaj? Je vprašanje, ki ga moramo postaviti. Besedo dobi gospod Teleškevič v imenu sveta. Hvala lepa. Ah, ja. V imenu visoke predstavnice, ki vas je za to pooblastila. Hvala lepa. Eh, gospa predsednica, ja, eh, dejansko govorim v imenu visoke predstavnice. Naj se najprej zahvalim vsem tistim med vami, ki ste podali pripombe in predloge. Naj vas pomirim v tej smeri, da vse, kar ste povedali, bo pomagalo našim kolegom v delovnih skupinah. Eh, pri pripravi novih eh, postopkov, ki bodo izhajali iz skupnih stališč. Kar se tiče vprašanja gospoda Hoveta, naj povem, da je osredotočenost na kriterije 7 eh, in 8 eh, izhaja iz um, ocene držav eh, članic in eh, kriterija dve, se pravi spoštovanja človekovih pravic. In to je že precej obsežna točka. Naj povem to, da skupno stališče, kot ste mnogi med vami povedali in se glede tega strinjali, je zelo veliko eh, pomagalo pri uvedbi nadzora nad um, izvozom orožja držav članic Evropske unije in je pripomoglo tudi k večji transparentnosti. Glede uh, implementacije strani držav članic uh, je sedaj pomembno to, da mora vsaka takšna implementacija upoštevati skupno stališče in skupno stališče uh, Eh, uvaja skupni eh, okvir na ravni Evropske unije eh, in omogoča tudi smiselno ravnanje z informacijami znotraj Evropske unije, ni pa to licenca za izvoz orožja na ravni Evropske unije. To je še vedno v pristojnosti posameznih držav članic konvergenta in pa harmonizacija na eh, področju eh, izvoza orožja še vedno eh, temelji na sodelovanju med državami članicami in če je to relevantno, potem se lahko države članice tudi pozove na odgovor glede skladno z robustnimi mehanizmi, ki obstajajo. Seveda imamo še možnosti za izboljšanje teh mehanizmov in zato imamo tudi eh, ustrezne postopke. Moramo pa biti ponosni na to, kar smo že dosegli eh, in tudi na to, da smo zgled drugim državam. Evropska unija je ena izmed eh, glavnih zagovornikov načela preglednosti in pa odgovornosti eh, mednarodnega prometa z orožjem eh, in je bila tudi ena izmed eh, glavnih akterjev pri pogajanju o pogodbi o trgovini z orožjem, pogajanja, ki so se odvijala v New Yorku torej, eh, določila te pogodbe, ki urejajo eh, način, kako se trgovina z orožjem lahko izvaja, je istočasno tudi um, orodje, s katerim lahko opredelimo uh, striktna in pa pregledna pravila za izvoz orožja in tudi ureja konkurenčnost na tem uh, trgu. Hvala lepa. Razprava je sedaj v tem končala, glasovali pa bomo o tem jutri ob 12. Sedaj pa je na dnevnem redu uh, poročilo gospoda Vitala Morere, nadaljna makrofinančna pomoč Gruziji.